če ne, potem smo to prošnjo odobrili. Zdaj pa lahko začnemo za našo prvo razpravo, gre za kršitve človekovih pravic, demokracije in pravne države. Najprej bomo razpravljali o Iranu, o nedavnih primerih kršitev človekovih pravic in besedo predajam gospodu Bilderju za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zaenkrat, oziroma trenutno je življenje iranskega pridigarja v rokah eh, velikega eh, sveta. Izreka mu je bila smrtna kazen zaradi govor proti islamu. Gre za sodbo, ki pravzaprav že krši iransko zakonodajo, kazensko zakonodajo, tussen de uitspraak van Khamenei. In tukaj kršimo uh, vse, kar je sprijel tudi visoki svet. Zdaj bi lahko prosili gospoda Haminija, vendar do tega ne prihaja. Zato njegovi bližnji menijo, da bo kar na tiho izrečena sodba, oziroma ne izrečena, ampak eh, izvršena sodba nekje med božičnimi prazniki. Ne pozabimo na Hamanija. Belde me gisteravond laat op. Morali bi opozoriti na njegovo sodo pozno zvečer, včeraj me je poklicala še novinarka iz Irana, še vedno slišim njen glas. Zakaj je Evropa tako tiho zdaj, ko. Vraag, Zakaj ne naredimo nekaj? Zdaj bi morali najti odgovor na to aktualno vprašanje. Podati bi morali konkretni odgovor, pri čemer moramo skupaj s tem primerom obravnavati tudi druge primere kršitev. Hvala, gospod Bilder. Gospod Veržija je naslednji. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mi danes eh, obravnavamo eh, šestič resolucijo o Iranu v tem mandatu. Tretjič v, v tem letu. Pridružujem se tej resoluciji in tu eh, moramo seveda upoštevati, da povsod po svetu eh, mučijo, zapirajo, usmrčujejo eh, ljudi, vendar v nekaterih državah močno in zelo veliko. Naprimer danes 27 30-letni tunizijec je bil usmrčen v Iraku. Do konca je eh, tudi trdil, da je nedolžen. Priznanje so izsilili med mučenjem in v Iraku mnogi čakajo na smrt zaradi tega, ker je pač uh, predsednik potrdil sodbo. Uh, drage kolegice in kolegi, uh, Eh, mislim, da eh, moramo seveda poskrbeti, da parlament eh, tudi ustrezno sprejema resolucije v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Karit. Hvala lepa, mi seveda ne moremo močati eh, spričo tehnik eh, v Iranu. Tu ne spoštujejo mednarodnih oblasti. Eh, iranske oblasti eh, so eh, naperjene super eh, moške, ženske, ki zavračajo iransko politiko. Vse kaznujejo, ki te politike ne sprejemajo. Mednarodna skupnost je izrazila nelagodje s pričo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 zasledovanje zaradi verskih eh, zločinov in eh, zatiranja opozicije zahteva našo obsodbo. Predkrat smo imeli primer umetnice, ki je zaradi filma bila obsojena 90 udarcev z palico in eno leto zapora. Tukaj ni nobenega upravičila za takšne sodbe države bi morali svoje gospodarske odnose z Iranom pogojevati z izpustitvijo političnih zapornikov, kot tudi pastorja Jozefa Nadekanja. Sankcije. Tylko v taki sposób możliwy będzie na... Zato moramo izvajati pritisk s koordiniranim delovanjem. Samo na ta način bomo lahko tako oblasti v Teheranu prisilili k sodelovanju z Združenimi narodi in nadzor v državi. Gospod Preda je naslednji. E eh, ena minuta je premalo za to, da navedemo vse kršitve človekovih pravic v Iranu. Gre za eh, zapiranje, pridržanje, nepravilni procesi, eh, diskriminacijo, mučenje, nespoštovanje eh, pravic manjšin, smrtna kazen in v svetu eh, gre trend v smeri odprave smrtne eh, kazni. Zahteva se tudi mednarodni moratorij na smrtno kazen. V Iranu pa je največ smrtnih kazni glede na število prebivalstva. Usmrtitve ponavadi opravijo uh, skrivoma na tajnem. kolegi so zahtevali eh, takošno izpustitev eh, eh, pastorja Jusufa Nadarkanija, ki je pač obtožen herezije in mi moramo pač pozemati te teme in pomagati k reševanju. Dan, Hvala lepa, gospa Šake. Gospe in gospodje, kje naj začnemo? Nikoli ne smemo pozabiti na kršitve človekovih pravic, čeprav se ukvarjamo z drugimi zadevami. Te so vedno pomembne, sploh ob upoštevanju pomladnih je volitev. Opozicijski vodje so dejansko v zaporu, še vedno se kršijo pravice eh, ljudi. Eh, imamo posilstva, mučenja v zaporu, kršijo se pravice otrok, ženski in tako naprej, imamo višjo smrtno kazen oziroma stopnjo smrtne kazni kot na kitajskem. Svobode praktično ni. Ob vseh teh grozotah se lahko vprašamo, kaj narediti, eh, da bi pomagali pogumnim Iranom. Prihodnost Irana je v rokah eh, Irancev in pripričano sem, da bo to tudi prevladalo. Še vedno pa računalniška podjetja ponujajo spyware in podobno in tudi možnosti za sledenje elektronskim sporočilom in podobno, tako da lahko iranske oblasti še naprej zatirajo svoje prebivalstvo. Evropska podjetja to pri tem pomagajo potrebujemo evropske standarde, licence pred eh, začetkom trgovanja in ustrezne mehanizme zagotavljanja odgovornega ravnanja, tako da računalniška podjetja iz Evropske unije ne bodo spodkopavala strateških interesov eh, in tudi človekovih pravic Irancev. Hvala lepa, gospod Šakej. Gospod Lohvihler je naslednja. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, V mednarodnih medijih te dni beremo predvsem o, o jedrskem sporu z Iranom. Zato je dobro, da se osredotočimo v Evropskem parlamentu na zelo slabo situacijo na področju človekovih pravic. Na to ne smemo pozabiti. Naša resolucija navaja hude kršitve človekovih pravic ki so jim izpostavljeni mnogi državljani v Iranu. Gre za grozno, eh, zelo krut seznam kršitev, tudi bičanje študentov, ki kršijo človekovo dostojanstvo. Zato pozivamo Iran, da spremeni svoj kazenski zakonik in odpravi telesno kaznovanje. Posebni poročevalec Združenih narodov je govoril o vse slabši situaciji na področju eh, varovanja človekovih pravic, govoril je o sistematičnem vzorcu nasilja. Zato pozivamo iransko vlado, da vzame to poročilo resno in eh, takoj pusti poročevalcev Združenih narodov, da odpotuje v Iran. Naš poziv pa gre tudi podjetjem, ki imajo sedež v Iranu, ki ponujajo Irano tehnologijo, opremo, tehnologijo, ki je režimo omogočila zasledovanje nasprotnikov eh, pozicije. Iransko vlado, iranska vlada je razglasila, da dela na internetnem sistemu, ki bo pomenil neko zamenjavo ali paralelni internetni spletni eh, svet eh, ob eh, ostalem. Imenoval naj bi se omrežje halal. Če si to natančno pogledamo, bo to instrument za nadzor nad prebivalstvom, ki pa bo omogočilo iz, izjeme za banke in trgovce. Kritiziram pošiljanje tehnologije iz Evropske unije v Iran, ki to omogoča. Podjetja tega ne smejo več početi, kajti drugače bodo soodgovorna za kršitve človekovih pravic. Zato vse kolegice in kolege pozivam, da podprejo uh, amandmaje, ki smo jih v tem smislu vložili. Hvala lepa. Zdaj pa bomo prisluhnili uh, predstavnikov političnih skupin. Začenjamo z ELS, gospod Makovej. Iranul este una dintre puținele țări în care... Iran e ena izmed držav, ko v 21. stoletju državljani eh, še vedno morajo izbirati med versko pripadnostjo in življenjem. To je dejal Human Rights Watch v zvezi z eh, pastorjem eh, Darkanijem, ki je bil obsojen na eh, smrt. Združeni narodi povedo o tem veliko število izvršitev eh, smrtnih kazni in tudi kamnovanje, eh, mučenje, samovoljno zapiranje, nepravični eh, procesi, diskriminacija, omejitev svobode izražanja in združevanja. To so alarmni signali, ki jih moramo upoštevati. Obžalujem uh, da je svet za zunanje zadeve ta ponedeljek na pozneje odložil sankcije proti Iranu. Mi potrebujemo bolj jasne signale, nikoli se ne smemo pogajati o človekovih pravicah. Zdaj pa Ana Gumeš za socialiste in demokrate. Hvala lepa, Resolucija parlamenta kaže, kako so kršene človekove pravice z mučenjem, izvršitvijo smrtne kazni in zaslovanje vseh nasprotnikov režima. Politični ukrepi se ne sprejemajo proti Irado in pravzaprav tukaj vlada negotovost, gre tudi za lenobo pri tistih, ki so vsega ki imajo moč v rokah in ki zatirajo iransko prebivalstvo. Zato pozivamo Iran, da sodeluje z poročevalcem Združenih narodov. Tukaj gre za žrtve tega barbarstva. Evropska unija bo morala narediti vse, da podpre tiste, ki se pogumno zauzemajo za varstvo človekovih pravic v Iranu. Zato je nespremljivo, da evropska podjetja Iranu, iranskemu režimu dobavljata tehnologijo, ki omogoča cenzuro. Ta podjetja je potrebno najti. Evropski parlament bo storil vse za to, da eksemplarično kaznuje ta podjetja. Hvala lepa, gospa Jetemaki iz skupine Alde. Gospod predsednik. Ponovno smo tukaj in ponovno razpravljamo o situaciji na področju kršenja človekovih pravic v Iranu. To je pravzaprav neskončna zgodba. To je stalna tema na naših eh, razpravah o primerih kršitev človekovih pravic. Demokracija je načela pravne države ter svobode. Aktivisti Civilni aktivisti in aktivisti na področju človekovih pravic so izpostavljeni sodnim postopkom, ki ne ustrezajo evropskim standardom, ne spoštuje so pravice žensk, načelo svobode izražanja se stalno tepta. Še posebej mi odbija dejstvo, da imamo trenutno 42 odvetnikov, v zaporih, ki jim sodijo zaradi poskusa ponudbe pravne pomoči političnim zapornikom in aktivistom. Gospod predsednik, arabska pomlad je pokazala, da je prizadevanje ljudi za svobodo globoko zakorenjeno in tega ne smemo ogroziti. Iransko ljudstvo bo prej ali slej, sem prepričana, dvignilo glas in se zauzelo za svoje civilne pravice, državljanske pravice. Do takrat pa mora Evropska unija vedno razpravljati o tej temi. Hvala lepa, gospod Itenmak, eh, je gospod Van Dalen za EKR. Gospod eh, predsedujoči. Tukaj imamo režim Ahmadinejada, prej pa Homeinja, v takšnem režimu nihče ni svoboden. Od vseh Irancev, tisti, ki so konvertirali v krščanstvo, predstavljajo najbolj ranljivo skupino. Na začetku je Ahmadinejad začel kampanjo proti kristjanom in eh, zahteval konec razvoja krščanstva v Iranu. To ni bila prazna grožnja so majkani, je že dva, dve leti v zaporu in ker je postal kristjan, je bil obsojen na smrt. Okoli 200 kristjanov je bilo odtlej eh, aretiranih. Zato pozivam komisijo, da sprejme kar najstrožje ukrepe proti Iranu. V varnostnem svetu je treba prepričati Kitajsko in tudi Rusijo, da je treba nekaj narediti. Dovolj smo govorili, treba je začeti delovati. Gospod Murphy zaguje NGL. Tukaj se klanjamo pogumo aktivismo kljub vsem eh, smrtnim kaznim, zaporom. Še vedno imamo množič eh, nagibanja za izražanje nezadovoljstva v Iranu. Ljudje se borijo za, eh, za to, da bi organizirali neodvisne sindikate, imajo eh, velike eh, proteste pri učiteljih, pri kmetih oziroma tistih, ki delajo na nasadih sladkornega trsa. Vse skupaj je privedlo do aretacij mnogih proletarcev. Diktatura v Iranu krši pravice mnogih resolucij, ki bomo sprejeli danes v parlamentu, ne pomeni nek začetek vojaške aktivnosti ali eh, izvajanja sankcij proti Iranu, kar bo škodilo najbolj ljudem v Iranu. Treba je storiti vse, da podpremo delovanje delovnega ljudstva mladih, ki poskušajo doseči spremembe v Iranu. Hvala lepa. Gospod Paška za Evropo, Svobodo in demokracije, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka. Vprašanje iranskega režima je bilo na dnevnem redu že večkrat razvoj v tej državi pa kaže, da je izvajanje radikalnega islamizma vse bolj brutalen. Vse večjo imamo zatiranje aktivistov, študentov, odvetnikov ter njihovih družin. Ti napadi so vse brutalnejši in intenzivnejši. Sodstvo je samo podaljšana roka fanatičnega vladnega režima in obsodijo vsakega, za katerega to zahteva vlada. Iran bi morali obravnavati na dva načina. Najprej bi morali pozvati Iran, da spoštuje človekovo življenje, človeško dostojanstvo, svobodo izražanja in veroizpovedi. Druga stvar pa je da je treba kaznovati kriminalno obnašanje iranske vlade, sodstva in te ljudi pripeljati pred mednarodno sodiščenje. Zdaj pa gospod Kili, izvolite. Kar zadeva Iran, človek eh, skoraj obupa, kajti eh, Eh, Iran in človekove pravice sta dva zelo oddaljena pojma in na stotine primerov kršitev obstaja. Danes se osredotočamo na primer eh, pastorja Nadarkanja. Tu je eh, človek, ki je že dolgo časa zaporu zaradi apostazije in zdi se, da je Iran ena država z eno vero in kdorkoli to ogroža. Je, je lahko kadarkoli in kjerkoli prijet. Ne glede na to, ali gre za moškega, žensko, eh, otroka, nič od tega ni važno. Številne usmrtitve se dogajajo, veliko je tajnih in to kljub temu, da je Iran podpisal mednarodne konvencije, ki jamčijo človekove pravice. Mislim, da je čas, da začnemo bolj odločno ukrepati kot institucije Evropske unije, da opozorimo na to in da podpremo Irance v njihovem boju za svobodo. Najlepša hvala, gospod Keli, gospod Repo je naslednji. Gospod predsedujoče. Seznam kršitev človekovih pravic v Iranu je res dolg. V zadnjih 12 mesecih so bili zagovorniki človekovih pravic, umetniki, eh, borci za okolje, borci za pravice, eh, številni so bili aretirani, eh, kršene so bile pravice manjšin, pravice pripadnikov različnih veroizpovedi, število smrtnih kazni narašča, prišlo je celo do umrstitev mladoletnikov v zaporih vladajo nečloveški pogoji, pogosto prihaja do mučenja, pravosodje pa je vse prej kot neodvisno. Iran ignorira svoje mednarodne zaveze na področju človekovih pravic, to je potrebno jasno obsoditi. Svoboda veroizpovedi prepoved mučenja in druge človekove pravice, splošne človekove pravice morajo biti spoštovane tudi v Iranu. To je edina podlaga za uravnoteženo družbo. In mislim, da ljudje v Iranu tega ne bodo kar v neskončnost prenašali. Gospod Porepa, gospod predsedujoči, veliko krat smo pozivali iranske oblasti naj prenehajo z zatiranjem svoje družbe, tako tistih, ki nasprotujejo režimu, kot eh, kar zadeva zagovornike človekovih pravic, novinarje, pravnike in druge, ki so preganjali zaradi svojih stališč. Do zdaj rezultatov pravzaprav ni, torej eh, poleg eh, stalnih izjav moramo izvajati pritisk na iranski režim naj spoštuje človekove pravice in naj kaznuje tiste, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic. Poleg obstoječih prepovedi vstopa v Evropsko unijo za iranske uradnike in poleg zamrznitve bančnih računov bi morali začeti uporabljati tudi sankcije, tako da Iran ne bi mogel pridobivati eh, opreme, ki služi nadzoru nad državljani, kar se trenutno dogaja. Najlepša hvala, gospod Kukan. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Iranski režim danes uporablja nasilje kot eh, izraz moči, uporablja orodja nasilja, da bi kaznoval tiste, ki režimu nasprotujejo. E, vedno znova prihaja do kršitev temeljnih človekovih in političnih pravic, kar je nespremljivo po kakršnih koli standardih. Vse to pa se dogaja v Iranu istočasno, ko po drugih delih sveta opažamo spremembe in izražamo podporo borcem za politične pravice v tem delu sveta spoštovanje temeljnih pravic je nekaj, na čemer temelji vsaka razumna družba, ne glede na eh, versko ali kulturno ozadje. Mislim tudi, da ne moremo kar v neskončnost tolerirati zatiranje tistih, ki se borijo za temeljne pravice. V celoti podpiram to resolucijo. Najlepša hvala, gospod Kutaš. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi vse opozoril na eh, kamp Ašaraf v Iraku, kjer živi 3400 disidentov v hudih pogojih. Združenih narodi menijo, da jih je treba zaščititi na mednarodni ravni proti eh, preganjanju. E, kljub vsemu pa je iraški minister izjavil, da želi zapreti e, ta e, tabor, kar bi seveda sprožilo zelo hudo humanitarno situacijo. Imenovanje visokega predstavnika za kamp Ašraf je seveda zelo pozitiven eh, element. Ta eh, predstavnik naj eh, doseže odlog zaprtja tega tabora. In vsekakor je treba čim bolje upravljati in, in urejati situacijo oseb v tem eh, taboru, v kampu Ašrafu, zato da bi se našla čim boljša rešitev za nje. Potrebne so mirne rešitve. Hvala lepa. Zdaj pa postopek Catch the Eye. Več prošem sem dobil, kot eh, bom lahko sprejel govornikov. Najprej gospa Jordan Cizl včeraj smo lahko tu v evropskem parlamentu poslušali o trpinčenju in grozotah ki se dogajajo ljudem v iranskih zaporih o tem kaj se jim dogaja na ulici celo v njihovih domovih in univerzi. grozljivo je kakšno protižensko politiko eh, imajo eh, iranske oblasti tudi sama bi rada opozorila na položaj beguncev v kampu ashraf kajti iraška vlada se je odločila da bo ta kamp da bo to begunsko taborišče do konca leta zaprla smo v hudi časovni stiski kako poskrbeti za varnost teh ljudi zato pričakujem bolj odločno ravnanje evropske unije naj baronica ashtonova obsodi to dejanje to odločitev eh, iraške vlade ki ga tudi sama obsojam in naj pozove agencijo združenih narodov za begunce da hitro opravi intervjuje s temi ljudmi da se bo poskrbelo za njihovo varnost. in najslabše kar se lahko zgodi je da eh, ti ljudje ostanejo v iraku nujno moramo poskrbeti za to da jim bo omogočeno da bodo preseljeni v tretje države hvala lepa michael cashman is our next speaker hvala michael cashman je naslednji thank you president hvala predsedujoči pozdravljam to resolucijo bi pa podal popravek Iran ni islamska republika, to je brutalna diktatura, ki uporablja, zlorablja vero za svoje lasne barbarske cilje. Ta diktatura preganja ljudi, ki so muslimani, kot tudi pripadnike drugih veroizpovedi. Eh, videli smo ljudi, ki so bili obešeni, eh, Eh, to so bili mladi, mlajši od 18 let, samo zato, ker so hom bili homoseksualci. Homoseksualci in transseksualci nimajo dostopa do stanovanj, do storitev, do izobraževanja, ampak optimističen sem, kajti kljub vsem tem dogodkom, kljub vsej tej brutalnosti. Ljudje eh, vedno znova se zoprstavijo temu režimu in njihovo upanje mora dati upanje njam in mi moramo spregovoriti v njihovem imenu. Hvala. Hvala, gospod Kešman. Gospod Tavareš. Eh, um- v teh nekaj sekundah, ki jih imam, bi vas rad opozoril na nekaj. In sicer gospod Verbaš je eh, profesor na Teheranski univerzi in je obravnaval žrtve nasilja v državi, pomagal je nasprotnikom režima, ni skrival svojih dognanj in eh, ugotovil je, da je veliko ljudi umrlo kot posledica mučenja in eh, zaradi tega je bil usmrčen. Vemo, da obstajajo evropska podjetja, ki sodelujejo z iranskim režimom. Eh, ali pri preprečevanju opozi eh, opozicijskih televizijskih kanalov in medijev ali pa pri uporabi orodja za cenzuro. In v tej razpravi je potrebno povedati, da podjetja, ki sodelujejo pri kršenju človekovih pravic, ne bi smela dobiti niti centa evropskega denarja. E, to lahko dosežemo s pravno podlago, ki jo trenutno imamo komisija lahko kaznuje podjetja, ki kršijo prava konkurence, ne morejo pa kaznovati podjetij, ki sodelujejo pri kršitvah človekovih pravic. Pozivam torej vse, da smo enotni, da zagotovimo, da ta podjetja ne bodo dobile več niti centa evropskega davkoplačevalskega denarja. Hvala, gospod Črnecki. Gospod predsedujoči, Eh, režim vedno najbolj pokaže zobe, kadar ima občutek, da je ogrožen ali pa kadar ima občutek, da lahko počne vse nekaznovan. Morda gre v Iranu za ta drugi primer. Morda imajo v Iranu občutek, da nihče od zunaj iz Evropske unije ali iz ZDA ne more javno obsoditi in sankcionirati njihovih odločitev. To je lekcija za nas, narediti moramo vse, kar lahko, da se izognemo eh, dvojnim standardom. Potrebno je zahtevati spoštovanje človekovih pravic tudi v Iranu. Nespremljivo je, da podpiramo in celo ponujemo denar podjetjem, ki podpirajo režim v Teheranu. Glede tega je potrebno zagotoviti kar največjo preglednost. Evropski parlament ne more rešiti vsega, lahko pa naredimo vse, kar je v naši moči, zato da rešimo čim več nedožnih ljudi. Hvala, gospod Trubik. Hvala, predsedajoči. Spoštovana komisarka, mislim, da ne smemo sprejemati nekih pavšalnih sodb. Iransko ljudstvo ima vsekakor pravico do demokracije, mislim pa, da moramo iskati individualne krivce in eh, individualne krivce za kršitve človekovih pravic moramo obsoditi na Haškem sodišču, zato da bo jasno, kateri posamezniki so odgovorni za mizerijo v državi. Kajti konec koncev bi s sankcijami proti ljudstvu samo okrepili moč kršiteljev in to ni v interesu Evropske unije. Ne smemo kaznovati in sprejemati ka sankcij proti nedolžnim, ampak potrebujemo specifične. Uh, ukrepe in pravosod, pravnomočne sodbe dejansk, proti dejanskim krivcem. Vprašati se moramo, kaj lahko naredimo, da pomagamo tistim, ki so na naši strani in glede tega pričakujemo odgovor komisije. Hvala in že zadnji govornik bo gospod Skinner. Najlepša hvala predsedujoči. Evropejci imamo odgovornost, da ustavimo izvoz kakršnekoli tehnologije, ki se uporablja za zatiranje kogarkoli na svetu, sploh pa v Iranu. Ne glede na to, ali gre za programsko eh, opremo, tehnologijo, če ugotovimo, odkud ta prihaja in če ugotovimo, da prihaja iz Evrope, moramo to ustaviti. Ne bo uh, prišlo do množičnega streljanja na uh, eh, ulicah, kot se to dogaja v Siriji. Iranski režim je preveč predkan, da bi se eh, razkrival na tak način. Eh, preveč kruti so v obravnavi svojih ljudi. In kakršna koli pomoč, čeprav se zdi neutralna, kot naprimer tehnologi eh, zagotavljanje tehnologije, eh, pomeni, da tudi mi implicitno sodelujemo pri tem zatiranju. Najlepša hvala. Hvala, gospod Skinner, komisarka eh, Damanaki. Slišali ste stališče naših poslancev, zdaj pa prosimo še za stališče komisije. Hvala. V imenu visoke predstavnice in komisije v celoti pozdravljam to resolucijo. Naj podarim, da eh, je položaj človekovih pravic v Islamski republiki Iran eh, grozljiv in da se razmere še poslabšujejo. Zlorabe strani iranskih oblasti eh, Eh, škodijo vedno več posameznikom in organizacijam in še poslabšujejo ozračje strahu in eh, suma. Zagovorniki človekovih pravic, pravniki, politični vodje, študentje, novinari eh, so predmet nadlegovanja, zapira se jih, včasih so, prihaja do mučenja. Pogosto so žrtve takega početja tudi verske manjšine, ženske in umetniki. Iran zanemarja svoje mednarodne obveznosti in ti ljudje nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnili. Eh, pogoste, pogosto prihaja do priprti zagovornikov človekovih pravic in pravnikov, eh, prihaja do prisluškovanja komunikacijam. Eh, Visoko je tudi število usmrtitev in vse to kaže, kako žalostne so razmere v državi. Številni ste, ste govorili o posameznih primerjih, zato naj vam eh, podam nekaj informacij. Kar zadeva pastorja na Darkanija, eh, imamo enako stališče kot parlament. Iran mora uresničiti svoje mednarodne zaveze, tudi kar zadeva svobodo veroizpovedi. Visoka predstavnica je javno pozvala Iran naj izpusti Josefa Nadrkanja in eh, zelo podrobno spremljamo, kaj se dogaja v tem primeru. Ravno tako eh, se strinjamo z vašim stališčem in smo javno obsodili, pridržanje eh, filmskih ustvarjalcev, o katerih ste govorili, kot sta Džafar Panahi in gospa Vafamer. Pozdravljamo izpustitev gospe Vafamer, ampak smo še vedno zelo zaskrbljeni eh, zaradi obravnave umetnikov, ki zgolj izražajo svojo spobodo. Pozvali smo Iran naj uvede moratori na smrtno kazen in naj ustavi izvajanje kazni v vseh eh, primerih. Tisto, kar pa nas najbolj skrbi, so usmrtitve mladoletnikov. Eh, nekaj podobnega se je zgodilo tudi septembra. Spoštovani poslanci in poslanke, Evropska unija torej je dejavna in si prizadeva za izboljšanje človekovih pravic v Iranu. Naj vam dam nekaj primerov tega, kaj počnemo. Uporabljamo javno diplomacijo. Eh, kar precejšnje število javnih izjav smo podali eh, na temo človekovih pravic v Iranu letos in tudi to kaže, kako resna je situacija. Zato, da bi dosegli eh, iransko javnost, se vse izjave prevajajo v farsi in so eh, objavljene tudi na spletu. V Teheranu in v Bruslju službe Evropske unije eh, še naprej. Eh, komunicirajo z Iranom o e, človekovih pravicah, e, zahtevamo informacije in posredujemo jasna sporočila. Ravno tako bo tudi e, Generalna skupščina Združenih narodov ponovno obravnavala možnost resolucije o človekovih pravicah v Iranu. Tudi mi zahtevamo dostop v državo za posebnega poročevalca gospoda Šahida, katerega mandat je bil pravzaprav eh, vzpostavljen na našo pobudo. Aprila in oktobra letos so zonalni ministri Evropske unije sprejeli seznam 61 posameznikov iz Irana, ki so odgovorni za grobe kršitve človekovih pravic. Ne sprejemamo torej sankcije proti iranskemu ljudstvu, ampak sprejemamo sankcije proti posameznikom. Njihov, eh, eh, njihovo premoženje v Evropski uniji je zamrzneno in ne smejo potovati v Evropsko unijo. Eh, Za zaključek naj povem, da nažalost ni nobene države na svetu, ki bi bila deležna toliko eh, pozornosti glede kršitev človekovih pravic, kot se to dogaja ravno z Iranom. Vendar pa parlament ne sme dvomiti o naši odločnosti, da naredimo vse, kar je v naši moči za zaščito človekovih pravic v Iranu. Vem, da se parlament eh, strinja s tem in zato se vam lepo zahvaljujem. In tudi jaz se vam zahvaljujem, gospa Damanaki. S tem je razprava o razmerah v Iranu zaključena. Glasovali pa bomo takoj, ko bomo zaključili z naslednjo razpravo. Na naslednja eh, točka eh, dnevnega reda je Egipt, še posebej primer blogerja Ale Abdela Fataha. Začeli bomo z izjavo gospoda Kaminskega. Dziękuję bardzo panie przewodniczący.